Good morning, dear colleagues. Good morning, everybody. Dobro jutro, spoštovani kolegi. Lepo pozdravljeni. Začnimo z našim rednim sestankom odbora Libe. Do 12.30 delamo do povdne in na to popovdan od 15.00 naprej. Zasedamo pa tudi jutri. Nekaj sprememb moram naznaniti glede dnevnega reda. Pri sedmi točki glede sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, svetu in Evropski investicijski banki o spostavitvi novega okvira za partnerstvo s tretjimi državami v okviru Evropske agende za migracije. Ta točka bo na vrsti pred peto točko ob 9.50. Potem šesta točka o pravni pomoči za osumljence in obdolžence v kazanskih postopkih in v postopkih povezanih z evropskim nalogom za prijetje. Ta točka bo na vrsti po osmi točki ob 11.30. Trinajsta točka. Vprašanje za odgovor gospoda Ignacija Kora. To točko smo preložili. 15. točka glede seznama tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in seznam držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve v primeru Kosova. To bo točka, ki jo bomo obdelovali danes ob 12. na mesto, jutri do povdan. In potem je tu še nova točka, ki smo jo dodali na dnevni red, jutri ob 9. glede izrednih razmer v Franciji in glede skladnosti tega razglasa s primarnim in sekundarno zakonodajo Evropske unije. Seveda pa gre tu samo za indikativni časovni razpored. Če nik, nišče ne ugovarja, je dnevni red s tem sprejet. Glede jezikovnega profila. Gelščine in hrvaščine danes nimamo na voljo, niti jutri. Tolmačenje v nizozemščini pa ne bo na voljo danes popovdan od 3 do 6.30. Sedaj moramo potrditi še priporočila koordinatorjev glede imenovanja poročevalca in sicer Timothy Kirkhoop je bil imenovan kot poročevalec eh, za poročilo glede vzpostavitve Eurodaka sedaj ne bom prebrala tega dolgega naslova dosjeja, ampak eh, imenovali smo gospoda Kirkopa. Zanima me, ali lahko odbor potrdi to odločitev koordinatorjev. Da, mislim, da je to sprejeto. Sedaj pa še odobritev eh, zapisnikov iz 4. in 15. septembra, 10. novembra 2015, 16. in 19. novembra 2015. 17. decembra 2015 in 20. in 21. aprila 2016. Če nišče ne ugovarja, so zapisniki s tem sprejeti. Sedaj pa začenjamo seznamom tretjih držav, katerih državljani morajo pri prihodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ko gre za spremembo mehanizma zadržanja. Komisija je predlagala ta tako imenovani predlog glede mehanizma zadržanja, ki predvideva oprostitev vizumske obveznosti za m, mm, tretje državljane. Lahko pa se tak mehanizem zadrži v določenih primerjih. Poročevalec je gospod Dias Demera. Bil je tudi poročevalec, ko je bil ta predlog umeščen v uredbo. Sedaj dobi besedo gospod Demera. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobr dan. Spoštovani kolegi. Tu bomo govorili o mehanizmu zadržanja. Kot sem dejal, že 26. maja je to prednostno poročilo za Evropski parlament, pa tudi za me, Imeli smo pogajanja glede vizumske liberalizacije z Ukrajino, Kosovom, Gruzijo, Turčijo. In ta pogajanja so tudi odvisna od tega osnutka humanitarne gospodarske posledice. To ne smemo spregledati. To vprašanje je bistveno v sporazumu s Turčijo. No, vsega tega se moramo zavedati, ko upravljamo svoje delo. En teden po tem, ko sem bil imenovan za pričevalce, sem predstavil svoj osnutek poročila. Sestal sem se s svojimi kolegi, s predsedstvom sveta in s komisijo. Zavedam se vseh okoliščin glede tega osnutka projekta. Naj povem, da se bom ravno zato odločno lotil tega dela, pa tudi eh, z odločeno skromnostjo, zato da bom naredil do, dobro poročilo. Mehanizem za zadržanje je preveč pomemben in ima pomembne posledice za državljanje tretjih držav s katerimi ima Evropska unija sklenjene sporazume o brezvizumskem režimu. Zato je pomembno, da proučimo vsak, vsako podrobnost in vsak korak postopka izvajanja tega mehanizma. Želim doseči to svojem osnovskom poročila in zato sem vključil tri ključne ideje. Prvič, delegirani akti predlog komisije predvideva izvedbene akte. Sam pa sem izključil izvedbene akte in sem vključil eh, delegirane akte. Evropski parlament mora biti vključen in kot so zakonodajalec mora odločati vsega. To je moje stališče. In to želim jasno povedati. Če neki tej državi naložimo, da morajo vsi njeni državljani dobiti vizum za vstop v Evropsko unijo, to pomeni, da bistveno spremenimo temeljni pravni akt. In to se pravno gledano lahko naredi le preko delegiranega akta in ne preko izvedbenega akta. sodba Evropskega sodišča 26. julija 2015 je potrdila to trditev. Torej, v skladu s tem, kar tudi sam zagovarjam, ko sem se izrekel glede recipročnosti, ki jo obravnava to poročilo. Po drugi strani eh, zagovarjam enakost institucij. Lizbonska politika je zelo občutljiva za unijo in to se spreme vrednim zakonodajnim postopkom. In moramo povdariti vlogo parlamenta kot so zakonodajalca. Ne bi bilo smiselno, da bi zato, da se nekomu oduzame, vizumska obveznost, se glede tega začne parlament in svet. Če pa se potem ta postopek zadrži, bi za to bi tem odločal le svet. To bi bilo nesmiselno, tako logično kot pravno. Potem skušal sem določene stvari konkretizirati v besedilu. In želim si tudi uh, pravno varstvo za državljane tretjih držav. Tako da imamo resna poročila in učinkovita poročila. To poročilo bomo gotovo še izboljšali s pomočjo mojih kolegov poročevalcev v Senci, ki bodo gotovo izboljšali to besedilo in zelo bomo upravljali upošteval vaše predloge sprememb. Rok je 22. juni in predlagam, da potem to, do tem glasujemo na odboru 12. julija. Hvala za vašo pozornost in sem na voljo za to, da se odzovem na vaše komentarje. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Sedaj pa odpiram razpravo. Gospa Jotova je prisotna kot poročevalka v senci, tako da bom najprej dala besedo njej. Na tom pa je tu še poročevalec eh, v AFET-u, gospod Šarjus Volski, ki je pristojen za to odmor v AFET, tako da bom, bom tudi dala besedo, ker se je udeležil. Potem pa gospod Bonin, gospod Mlinar, dobita besedo. Najprej pa gospa Jotova, prosim. Благодаря, госпожо председател. А, аз също ще прибавя... Najlepša hvala. Rada bi dodala še par besed k temu, kar je povedal gospod Diaz de Mera. Seveda bi se mu najprej rada zahvalila za plodno sodelovanje. Vemo, da v Evropski uniji obstajajo mehanizmi, ki jih lahko sprožimo v primeru, da države članice ali pa tretje države kršijo določbe. Nekatere izmed teh mehanizmov pa, kot vemo, ne uporabljamo. Naprimer, s komisijo se še vedno prerekamo glede mehanizma vzajemnosti pri vizumih. Sedmi člen pogodbe je prav tako sporen. Nekdo je želel sprožiti in uporabiti ta člen v primeru Polske, pa to ni uspelo. Mehanizma vzajemnosti nikoli še nismo uporabili. Kadarkoli se obrnemo na komisijo in jih poprašamo, zakaj, nam odvrnejo, da nikoli ni bilo potrebe potem. Po drugi strani pa dobivamo tudi signale, da takšni mehanizmi in takšni signali zahtevajo veliko napora in veliko birokracije. In mislim, da bi morali reformirati ta mehanizem. Pri tem je treba ustrajati. Najprej. Radi bi ustrajali pri tem, da mora komisija uporabiti delegirane akte in ne izvedbenih. Takšnih odločitev ne moremo sprejeti brez upoštevanja mnenja parlamenta. Drugič. Menim, da to znatno povečanje ni primerno. Tukaj le je naprimer govora o meji, ki znaša 50 odstotkov za določeno obdobje. Vendar pa to ni primerno. Kot rečeno, so nekatere države članice že sprejele veliko število državljanov tretjih držav v preteklih mesecih. Tretjič, komisija bi morala imeti možnost aktivirati ta mehanizem, kadar se ne spreštuje sporazumov o ponovnem sprejemu. In tu gre za sporazume sprejete med državami članicami in tretjimi državami. Četrtič. Mehanizem eh, uradnih obvestil je zelo pomemben in treba je jasno zapisati, kaj imamo v mislih kot tveganje za mm, javni red in mir v državah članicah. Ta koncept bi morali bolj dodelati. Mislim, da bi morali delati v duhu dobrega sodelovanja in prepričana sem, da bi morali pripraviti na koncu dobro poročilo. Hvala. Gospa Mlinar je nadomestila gospoda Ježeka kot mm, poročevalca za Alde. Prosim. Prosim. Hvala za besedo. Gospod Ježek se upravičuje, da danes ne more biti z nami in me je prosil, da spom podam njegovo mnenje. Kolega podpira predlog komisije in meni, da je treba prilagoditi in posodobiti mehanizem zadržanja v trenutnem kontekstu. Migracijska situacija in predlog komisije glede vizumske liberalizacije glede Gruzije, Ukrajine in Kosova meni, da bi morali pripraviti bolj robusten okvir, tako da se lahko vse države članice in komisija odzovejo in aktivirajo mehanizem, če so izpolnjeni predpogoji za to. Razlogi za aktivacijo tega mehanizma morajo biti tudi bolj prilagojeni realni situaciji. Prav tako mora biti mehanizem bolj fleksibilen. Kolega še poseben poudarja pomen spoštovanja sporazumom o ponovnem sprejemu. Fleksibilnost pa mora biti povezana z določenimi jamstvi, ki morajo vključevati predvsem eh, temeljne pravice in človekove pravice. In ne nazadnje, glede na politične posledice, glede ponovne uvedbe vizumske obveznosti, kolega podpira mnenje poročevalca, da bi morali okrepiti sodelovanje parlamenta. In Alde bi rada podprla predvsem eh, uvedbo delegiranih aktov, kot tudi predlaga poročevalec. Hvala. 你哪儿？ Najlepša hvala, gospa Mlinar. Gospa Bjor pa zamenjuje gospo Vržja, prosim. Tak se nas mikje, eh, Marij Kristine. Eh, Najlepša hvala. Marij Kristin eh, danes ne more biti z nami, tako da imam s sabo njene zapiske. Bom spregovorila v francoščini. Vse. Vse. Et eh, en fait, euh, Marie-Christine, elle veut souligner. Marie-Christine, Brada Poudarila. To, da se najprej zahvaljuje pročevalcu za sodelovanje, za dobro delo in povdarja, da je ta mehanizem zadržanja v aktualni razpravi zlasti glede brezvizumskega režima s Turčijo nekaj pomembnega. Ne smemo pa uporabiti vizumske politike za izvajanje politike in za izvajanje migracijskih ciljev. Vizumska politika se ne sme uporabljati na ta način. Dve zadeve vlada izpostavila, glede pogojev po eni strani in glede postopka na drugi. Kar zadeva pogoje in merila, povdarja, da je pomembno imeti kriterije, ki ne služijo le kot orodje za medicinsko politiko, temveč mora parlament tudi pokazati svojo voljo za zavarovanje človekovih pravic in zagotavljati dostop vsem osebam, ki imajo pravico do azila. Zato bi morali med kriterije vključiti tudi spoštovanje človekovih pravic v teh državah. Ni logično, da imamo uh, v kriterijih človekove pravice, ko je vizom treba dodeliti, ne pa, ko ga je treba dozeti. Torej, toliko glede pogoja, potem pa še glede postopka. Strinjamo se s poročevalcem glede tega, da bi imeli delegirane akte, zato da lahko čim bolj vključimo parlament. To je logično kajti bilo bi čudno, če bi parlament bil vključen pri postopku sprejmene brezvizumskega režima, ne pa pri postopku zadržanja tega. Torej, bom kar tukaj zaključila svojo francoščino. Hvala. Uh, Hvala, gospod Bjork. Zaključili smo s krogom poročevalcev v senci. gospod Kirkup bo še spregovoril. Prosim, preden dam besedo poročevalcu. Hvala za besedo. Se upravičujem, da sem nekoliko zamudil. V imenu gospe Makovej bom spregovoril. Prosila me je, da preberem eh, njeno mnenje pred odborom. Tako da mm, bom upošteval njena navodila. Kolegica bi rada povdarila pomen eh, okrepitve mehanizma zadržanja, zato da bi ohranili zaupanje v trenutne mm, sporozume o sprostitvi vizumske obveznosti. Takšni mehanizmi so potrebni zato, da se odzovemo na iz, kakršnekoli izredne na razmere, tako da ni treba počakati najprej na rezultate zakonodajnega postopka. Kolegica podpira mm, predlog komisije, s katerim bi skrajšali roke in oblikovali hitrejši mm, postopek ter eh, razširili možnosti za uvedbo mehanizma zadržanja. Glede na trenutno situacijo pozdravlja do, dodaten kriterij glede velikega števila neuspešnih ulog eh, tretjih državljanov. In element, ki govori o ponovnem sprejemu oziroma nespoštovanju sporazuma ponovnem sprejemu, ki obstaja med Evropsko državo in eh, tretjo državo. Predvsem pozdravlja tudi predlog spremembe poročevalca številka 4, kjer je govora o povečanjem tveganju za eh, nacionalno varnost eh, in za javni red in mir. Ne strinja pa se s tretjim predlogom spremembe, v katerem bi lahko uporabili ta mehanizem samo v nujnih izreznih eh, razmerah. Tu se, se kolegica strinja bolj s komisijo, da bi morali mehanizem zadržanja uporabljati bolj na splošno v primeru, ko bi drugače prišlo do mm, povečanega toka priseljevanja ali pa v primerih, ko se poveča število zavrnjenih prosil zaprosil eh, za zaščito ali pa povečanega tveganja za notranji mir in varnost. Hvala, gospod Kirkup, sedaj pa gospod eh, Šarjus Volski, ki se s tem vprašanjem ukvarja v odboru AFET. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Sem poročevalec za sprostitev vizovskega režima z Ukrajino. Razprava o tem je potekala v odboru včeraj. Po našem mnenju se tudi naše poročilo naslanja na mehanizem zadržanja. Vizumska liberalizacija je pomemben instrument zunanje in varnostne politike. Tako da tu ne gre samo za notranjo razsežnost, ki jo upošteva Orbor Libe, temveč bi morali pri tem upoštevati tudi zunanjo razsežnost. Pomisle, ki ga pogosto slišimo v navezavi na Turčijo, Kosovo ali Gruzijo, ko gre za sprostitev vidumskega režima, je pomislek, ki se nanaša na mejne vrednosti. Ne želimo si, da bi storili korak nazaj pozneje, ko se že odobri oprostitev vizumske obveznosti. Tako da bi morali uvesti mehanizem spremljanja. Tako bi zagotovili, da ima Evropska unija možnost, da spremlja ali tretja država še naprej spoštuje načela pravne države in človekove pravice. V AFET-u menimo, da gre to za instrument zunanje politike in mehanizem zadržanja, kot se pred predlaga sedaj, ni zadovoljiv. Naše mnenje pravi, da trenutni mehanizem zadržanja ni zadovoljiv, ker se osredotoča samo na tveganja, ki izvirajo iz migracij. Mehanizem bi morali dopolniti z nenehnim eh, izboljševanjem standardov in referenčnih meril. Dokler velja sprostitev vizumske obveznosti in eh, dokler ni nikakršnih migracijskih eh, pritiskov, ki bi sprožili ukrepe, ki so jih omenili kolegi tega odbora, obstaja tudi potreba potem, da se zagotavlja, da se spoštuje referenčne kriterije in da se jim ne odpove. Zaradi tega pozivamo k temu, da bi morali biti ti elementi vključeni v mehanizem zadržanja. Pripravljamo še mnenje o mehanizmu zadržanja v našem odboru, ampak na podlagi razprav, ki so potekali že včeraj, naš odbor podpira predlog dopolnitve. Ta ukrep je univerzalen in ne velja samo za posamezno državo članico, velja za čisto vse tretje države, ki uživajo ta privilegij brezvizumskega dostopa do evropskega ozemlja. Zato bi morali to povezati z nekaterimi ob objektivnimi kriteriji, ki bi jih zapisali v sporazume. Verjetno veste, da je to stana praksa že več let in tudi stališče odbora AFET je, da si želimo, da vsak sporazum s tretjo državo vsebuje tudi klauzulo o človekovih pravicah. Tako da je treba nadaljevati s to logiko. Vidik vladavine prava in demokratičnih meril in meril povezanih s človekovimi pravicami bi lahko bili elementi, ki jih je treba dodati v mehanizem bolj konkretno je treba zapisati zadeve, ne da bi ob tem eh, konkretno omenjali posamezne države, ko je govora o mehanizmu zadržanja. Lahko bi govorili o merilih, ki jih najdemo v sporazumih VLAP ali pa v drugih sporazumih, ki vsebujejo določene pogoje, ki so sklenjeni z IMF-om in tretjimi državami. Tako da sem sedaj na kratko predstavil mnenje mm, odbora AFET glede teh vidikov. Seveda pa bomo pripravili tudi predloge v pisni obliki glede tega, da mora mehanizem zadržanja upoštevati tudi cilje zunanje politike in merila, ki se spremejo takrat, ko odobrimo tretji državi brez vizumski dostop do našega ozemlja, zato da zagotovimo, da bodo takšni sporazumi spoštovani in izvajani še naprej tako da ne bo prišlo do preklica ali nazadovanja v tem pogledu. Hvala, gospod Sarjo Šolski. Gospod Boni, prosim. Like Najlepša hvala in najprej bi se rad eh, zahvalil Agustinu za zelo dobro strukturirane predloge sprememb in za dobro poročilo ter hvala za vsa prizadevanja v razpravah s poročevalci v senci. Mehanizem zadržanja je pomemben element kot dodaten instrument v postopkih eh, izuzetja iz vizumske obveznosti. Radi bi podprli predloge sprememb glede delegiranih aktov in glede vključevanja Evropskega parlamenta v sprejemanje odločitev na začetku procesa, ko bomo obravnavali pozitivne odločitve, morda po krajših premorih. Obenem je treba zagotoviti, da bodo vsi kriteriji jasni. Ob tem je treba upoštevati enako obravnavo. Razmišljamo o predstavitvi gospoda Šarjus Volskega. To je pomembno. Po drugi strani pa je treba upoštevati, kaj zahtevamo od eh, tretjih držav in narodov v postopkih eh, vizumske liberalizacije. Nekatere, nekateri sporazumi zahtevajo spoštovanje pravne države in ob tem je treba spomniti tudi na obveznosti naših držav članic v tem pogledu. Tako da ne bi bilo dobro, da zahtevamo spoštovanje tega vidika, če nimamo ustreznih elementov za zagotavljanje skladnosti med državami članicami v tem pogledu. Kljub temu, da instrumenti obstajajo. Treba je najti pot naprej. Odločitve o sprostitvi vizumske obveznosti za Turčijo, Gruzijo, Ukrajino, in Kosovo bodo verjetno odločitve, ki bodo sprejete jeseni. Partnerjem je treba poslati jasen signal, predvsem Ukrajini in Gruziji. In sicer, da odbor Libe odobrava mehanizem zadržanja, da je za nas to zelo pomembno, kar pomeni, da je treba pravočasno sprejeti odločitve. In še zadnji predlog, če se da, je treba do roka za vložitev predlogov sprememb 22. junija razmišljati o tem, ali smo morda lahko nekoliko hitrejši, tako da bi lahko odbor Libe glasoval že prej. Bi lahko razpravljali o tem, ali bi lahko o tem glasovali že na plenarnem zasedanju julija. Zadeve so dokaj težavne, ampak mislim, da bi morali glasovati o tem že pred poletnim odmorom. Najlepša hvala, gospod Boni, gospod Zdehovski.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 opravljenemu delu. Moj največji pomislek pa je naslednji. Vlak se že premika, mi pa govorimo o zavori, ki jo lahko uporabimo v sili. Preden nekomu odobrimo oprostitev vizumske obveznosti, bi morali najprej preveriti, da veljajo vsi predpogoji, ki jih zahtevamo, zato da potem ne bo treba uporabljali, uporabljati to vrstnih zavor. Hitro in znatno povečanje števila državljanov tretjih držav ali pa tveganje za varnost na ravni Evropske unije in tudi drugih kriterijev, ki jih omenja besedilo, morajo biti izpolnjeni če želimo, da začne veljati mehanizem zadržanja. In dame in gospodje, moje vprašanje je naslednje. Kako je s Kosovom v tem pogledu? Če si pogledamo podatke iz leta 2013 najprej, se zdi, da kosovski državljani izpolnjujejo vse te kriterije. Veliko je neupravičenih prošenj za azil, veliko je podanih vlog, v številnih državah. Tudi na češkem prihaja zaradi tega do tveganja za varnost. Tudi nemško ministrstvo za notranje zadeve je ponudilo informacije, ki kažejo na to, da kosovski državljani včasih potujejo s srbskimi potnimi listi tako da se jih sploh ne obravnava kot kosovske državljane in pogosto te osebe zagrešijo kazniva dejanja. Ob obravnavi tega poročila bi rad zagotovil, da upoštevamo tudi to pomembno vprašanje. Potem, ko gre za Turčijo, pravijo, da bi morali hitreje sprejeti vizumsko liberalizacijo, ker bomo tako ali tako na to imeli možnost mehanizma zadržanja. Ampak tu gre spet za zavoro v sili in tu je problem. Znašli se bomo na vraku in morali bomo uporabiti takšno zavoro v sili. Sam sem že imel možnost to izkusiti v živo na privožnji z vlakom in moram vam reči, da to ni najbolj prijetno. Tako da prosim, ko razpravljamo o teh vprašanjih, najprej spregovorimo o preventivi in šele na to o kurativi. To je moja izjava. Hvala, gospod Stehovski. Preden dam besedo poročevalcu, se obračam še na predsedstvo sveta in komisijo. Najprej gospod Galega Kasil, da prosim, da spregovori v imenu GD Home. Prosim. Thank you, Madam Chair. Good morning. Um, and thank you very much to the rapporteur and, and to the committee. Najlepša hvala za besedo in hvala tudi odboru za prednostno obravnavo tega dosjeja in hvala tudi za hitro delo poročevalca pri pripravi poročila in za današnjo predstavitev. Hvala tudi za splošno podporo predlogov komisije ki so jo izrazili poročevalec in nekateri člani odbora. Namen našega predloga je bil zagotoviti fleksibilnost in zagotoviti, da bo trenutni mehanizem zadržanja bolj fleksibilen in bolj enostavno uporaben. Glede predlogo sprememb poročevalca, glede uvajanja dodatnega kriterija, torej nevarnosti za notranjo varnost in uh, notranji red in mir. Hvala za te predloge. Naj povem, da je komisija predlagala tudi ciljno revizijo mehanizma zadržanja, zato da bi ta mehanizem postal bolj fleksibilen in da bi ga lahko lažje izvajali. Predvidevamo izvedbeni akt v primeru mm, uvedbe mehanizma zadržanja, če so izpolnjeni predpogoji. Je pa to seveda v pristojnosti, so zakonodajalcev, da se odloča takdaj želita predvideti uporabo izvedbenih ali delegiranih aktov, seveda v okviru tega, kar omogoča pogodba. In ne na zadnje glede poročil in eh, statistik v poročilu. Ta vidik je zelo pomemben, kot je dejal poročevalec. Gre za zadržanje izuzetja iz vizumske obveznosti in to predstavlja zelo pomembno odločitev. To ima znaten vpliv na naše odnose s tretjimi državami. Odločitve o mehanizmu zadržanja morajo sloneti na podatkih in zato predlog komisije govori o konkretnih dokazih in zanesljivih informacijah pred sprejetjem odločitve. In hvala, da ste to omenili v svojem poročilu. Hvala poročevalcu za upravljeno delo. Ja, uh, hvala gospa Galego Kasilda. Sedaj pa gospa Kelly za nizozemsko predsedstvo. Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, leden van het LIBE. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in lep pozdrav članom odbora LIBE. Hvala, da ste nas povabili, da spregovorimo v odboru. Svet eh, pozdravlja osnotek poročila gospoda Dieza Demere. Spregovorili smo tudi s poročevalci v Senci in eh, s predsedstvom in sveta pozdravlja revidirani mehanizem zadržanja izuzetja iz vizumske obveznosti. Svet je sprejel stališče nedavno glede revizije tega mehanizma. Svet je podprl predlog komisije. Dodali pa smo tudi nekaj dodatnih točk za to, da bi se odzvali na želje držav članic, da bi okrepili in poenostavili mehanizem zadržanja, tako da bi ta postal bolj fleksibilen. Prav tako to povezujemo z notranjim, notranjo varnostjo in javnim redom in mirom. Nekatere države članice so želele specifične kriterije in spremljanje izvajanja leteh v letnih poročilih. Potem avtomatični mehanizem gre za preprosto večino če večina držav gotovi, da, mehan, da so izpolnjeni predpogoji, potem se uvede mehanizem zadržanja za šest mesecev. Nekateri v svetu menijo, da je začetek veljavljanja mehanizma zadržanja predpogoj pred sklenitvijo vizumske liberalizacije s Turčijo, Gruzijo, Kosovom in Ukrajino. In zaradi tega bo svet natančno preučil stališče parlamenta. Želimo si, da bi pogajanja v trialogu glede mehanizma zadržanja potekala zelo hitro. Najlepša hvala, gospa Kali. In na koncu še nazaj k poročevalcu, gospodu Diasu Demeri. Hvala, gospa predsedujoča. Slišali smo devet prispevkov kar kaže na to, kako pomembno je to poročilo. Hvala vsem za njihove prispevke. Najprej gospa Jotova. Hvala za vaše besede. In res sem za zanimanje in prisluhnil temu, kar ste rekli. Kar se dela mehanizem vzajemnosti? tu smo na isti valovni dolžini. Vi veste in jaz vem, da smo v, v istem čovnu in ta čovn gre v isto smer. Tako da ne skrbeti, tu bomo res usklajeni. Po drugi strani, hvala tudi to, da ste izpostavili pomen delegiranih aktov. Delegirani akti dajo vitalnost Evropskemu parlamentu kot so zakonodajalcu in to je tudi skladno sodbo sodišča iz 16. julija 2015. Še enkrat hvala. Angelika je sicer že odšla. Tu ne bom komentiral razen, da bom rekel, da podpira predlog komisije. Gospa Bjork je spregovorila imenu Kristin. In tudi tu smo usklajena. Moramo res uporabiti delegirane akte. Tudi njo skrbi in mene skrbi, skrbijo človekove pravice v teh državah. In naj se gleda, kaj sem zapisal v točki. Tri, da moramo zavarovati pravice državljanov tretjih držav. Tako da sva tudi tu popolnoma usklajena. Moj dragi prijatelj, gospod Boni, ki se mi bratsko zahvaljuje in jaz se mu zahvaljujem za njegovo podporo. Hvala tudi za podporo mojemu predlogu glede delegiranih aktov, ki da več večjo vlogo ruskemu parlamentu. In strinjava se s tem, da potrebujemo enako obravnavo obeh institucij. In potem to, kar se radi de Gruzije in Ukrajine, tudi tu se z vami strinjam. Tudi glede tega, kar ste dali glede Turčije. Veseli me, da bomo res lahko šli hitreje naprej, vendar upam, da bomo to res dosegli, kajti pred en teden sem bil imenovan za poročevalca in smo že imeli eh, dvakrat obravnavo te teme na odboru Libe. Hvala kolegu Tomasu za tvoje prijazne besede. Všeč mi je ta koncept zavore v sili, to je zelo grafična ponazoritev. Da, to je res nekaj, kar se lahko poenostavi in tako prikaže kot zavora v sili. Omenjal si Kosovo, to bom upošteval. Kajti vemo, da kakšne so statistike, slabe statistike in tudi tuško vprašanje je zasklujujoče in tudi to je povezano z zavoro, eh, ki si omenjal. Hvala komisiji in GD za notranje zadeve, ki se diplomatsko seznanja z predlogi sprememb. In naj spomnim komisijo, da ste že da so vaši, vaše ideje, da bi uporabili izvedbene akte zavrnili na sodišču s Cecilijo Malmstrom, je rekla, da bodo na sodišču potrdili njihovo stališče, pa se potem to ni zgodilo. Sodišče je zavrnilo njihovo stališče. Strinjam se s tem, da so statistike vsekakor pomembne. Predstavnica iz sveta je zelo profesionalna, že sva sodelovala in to želim jasno povedati, rad delam z njo. In moramo okrepiti in narediti bolj prožnega mehanizma za držanje. Vprašanje javnega reda je pomembno in potrebujemo hiter instrument za to, da določimo, katera tretja država ne upošteva pravil. Hvala vsem za vaše prispevke, delali bomo še naprej in sicer s hitrostjo, ki jo boste sami omogočali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dias de Mera. Rok za predloge sprememb je 22. junija v povdne. O tem bom glasovali v odboru Libe 12. julija. Se opravičujem, pravi Dias de Mera. Za konec sem pozabil, sem postil še eno pomembno vprašanje. Gospod Sarjošvolski, res se opravičujem, ker tega nisem preomenil, vendar sem, sem to želel povedati na koncu. Res bomo zelo resno upoštevali stališče odbora AFET in bomo upoštevali pomembnost mehanizma zadržanja za zunanje politiko Evropske unije. Res še enkrat hvala, da sodelujete z nami v tej zadevi. Hvala, gospod Diaz de Mera. Torej, 22. juni opoldne je rok za predloge sprememb, glasovanje pa je predvideno za 12. juli. Hvala lepa, spoštovani kolegi, za vaše sodelovanje v razpravi. Sedaj gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka 7. 7. junija 2016 je komisija pripravila sporočilo o agendi za migracije, Migration Compact, in sedaj nas zanima, kako bo komisija obravnavala to vprašanje. Z nami je kolega Leonardo Gabriči, ki je vodja oddelka za migracije pri, pri komisiji in predstavniki SZD-ja. Glede na to, da gre tu tudi za zunanje delovanje, za zunanje razsežnost, smo tudi povabili kolegi iz odbora AFET. Gospod Gabriči, beseda je vaša, izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Rekli ste, da predstavljam komisijo. Ne, prihajam iz SZD, vendar moje srce je še vedno pri komisiji, ker prihajam iz komisije in tu res sodelujemo s komisijo. Naj povem, da verjetno vsi imate sporočilo. Upam, da ste tudi dobili eh, presreliz, ki mogoče laže branje, ki je del tega sporočila in pomembno je, da Na koncu sporočila je priporočilo svetu, da podpre to sporočilo in kaj bi potem bil naslednji eh, korak, to, da bi vodje držav članic podprle predloge, ki so v tem sporočilu. Kaj je ključno sporočilo tega sporočila? To, to bo dvoplastno sporočilo. Po eni strani smo ponovili določena načela, ki, jih, ki smo jih že uporabili doslej, vendar si jih želimo uh, ponoviti, utrditi na ravni držav, predsednikov držav in vlad, ko gre za zunanjo razsežnost migracij. In drugi del, druga plast je to, da bi utrli pot za močnejšo EU navzočnost na tem področju v zunanji razsežnosti in države članice bi tudi pozvali k sodelovanju, ker tega nišče ne more storiti sam. Potem, ko gre za načele iz tega sporočila, je tu eno ključno načelo in sicer karkoli storimo v zunanji razsežnosti, s teto državo mora biti v partnerstvu. Kaj to pomeni? da ne moremo omejiti svojega sporočila na, samo na element vračanja migracijske razprave so pogosto potekale tako, da so se osredotočali na ta vidik, vendar sporočilo je, da s tretjimi državami ne moramo na tako, da jim reče hočemo, dali vam bomo nekaj korenčkov, če boste sprejeli ljudi oziroma dobili boste palčko, če ne boste sprejeli ljudi nazaj. Skratka, v tem sporočilu jasno povedam, da potrebujemo partnerstvo s tretjimi državami, če želimo, da nam bodo pomagale pri medicinskem problemu. Pogosto tretje države, od katerih zahtevamo da sprejema ljudi, so pogosto same eh, pod migracijskim pritiskom. Recimo Tunizija. Pravi, da se pogovarjamo s Tunizijo, da se potrudijo glede sprejema, ponovnega sprejema nezakonitih prebežnikov, vendar tudi oni sami imajo en milijon ali še več eh, beguncev, ki so prišli iz Libije, To je torej morda nekoliko karikatura, vendar želim povedati, da ko sodelujemo s tretjimi državami, se ne moremo osredotočiti zgolj na naše interese, temveč potrebujemo pravo partnerstvo, zato da bomo upravljali te migracijske tokove. In sicer na osnovi že obstoječega političnega eh, dialoga, ki ga že imamo s temi državami. Potem drugi element, ki ga ponavljamo, je to, da imamo torej, tak celovit pristop glede vseh vzvodov, ki jih moramo uporabiti znotraj bilateralnega političnega dialoga. Kaj to pomeni? Kaj želim s tem povedati? Recimo Tunizija. Tunizija uporablja instrumente sosedske politike, ima pridružitveni sporazum, ima akcijski načrt, je država ki je v prostorgovinskem sporazumu za industrijske izdelke z nami in če se z njimi pogovarjamo o tem, kaj lahko stremo glede vračanja, pa tudi glede medicinskih težav na splošno, tudi glede njihovih lastnih težav, imate na voljo to platformo, ki že obstaja, kjer se pogovarjamo o trgovini, o kmetijstvu, o varnosti o vladavini prava. Torej, to je res celovit, vseobsegajoč pristop, ki ga imamo v dialogu z njimi. V našem bilateralnem dialogu so stvari, ki jih lahko uh, izvrši Evropska unija. Recimo imamo um, Open Sky dogovor z. Uh, Tunizijo. Eh, s tem recimo lahko prispevamo k turizmu v Tuniziji eh, zaradi lažjega dostopa letal v Tunizijo in eh, torej to je del pristojnosti skupnosti. Vendar to ni dovolj, to smo že videli, če želimo poglobiti sodelovanje. V sporočilu smo zato jasno zapisali, da države članice morajo tudi same prispevati. Države članice imajo pogosto bilateralne privilegirane zgodovinske odnose z nekaterimi državami. In ne moremo si privoščiti, da ne sodelujejo pri tem. Nekatere države članice so bolj prizadete zaradi nezakonitih migracij iz določenih tretje držav. In potem ne morejo reči, da bodo uporabljali le evropske mehanizme, le politiko glede Open Sky in tako naprej, ne pa svojih politik. Torej, to je sedaj enkratna priložnost, da uporabimo migracije za to, da lahko uporabimo duh iz Lizbonske pogodbe v praksi. In To je torej v prvem delu sporočila zapisano. To so osnovna načela, ki so nujna, če želimo kaj doseči. Torej celovit pristop, partnerstvo in sodelovanje institucij in držav članic v konkretnem doseganju rezultatov. Drugi del pa govori o tem, kako bi okrepili naš EU prispevek pri migracijah. In tu gre za evropski naložbeni načrt. To pomeni, da lahko pozajemo, da bomo rešili težave z obstoječim denarjem za sodelovanje, torej s klasično razvojno pomočjo. Tudi če jo povečamo, tudi če države članice najdejo nekaj dodatnega denarja zato da to dodajo klasični razvojni pomoči. To ne bo dovolj. Ne moremo na ta način se spopasti s srednje in dolgoročnimi izzivi s temi tretjimi državami, kajti eh, trend kaže, da nekatere te države, zlasti v subsaharski Afriki in tudi v Aziji, so vedno bolj revne in proizvajajo revščino in razseljene osebe. Zato potrebujemo eh, srednje in dolgoročen odziv strani mednarodne skupnosti in tudi Evropske unije, ko gre za to, da pomagamo pri tem, da imamo politično, ekonomsko zanesljive partnere, ki lahko izvajo svojo suverenost, ki lahko nazirajo svoje meje in tako naprej. Torej, Zato je potreben ta naložbeni načrt, torej tu ne gre zgolj za razvojno pomoč, temveč gre onkraj tega, gre za to, da ustvarimo okolje za naložbe in zato, da imamo mednarodne eh, institucije, ki tudi sodelujejo pri tem. Torej veliki ziv za Evropo, zlasti v Afriki, zlasti, če pomislite, da Evropa je v Afriki izgubila nekoliko terena, zlasti izgubila ta teren na račun, oziroma Kitajska je prevzela določen teren eh, Evropi v Afriki. Torej, moramo razmišljati o partnerstvu v socialno-ekonomskih vidikih s temi državami. O tem je treba še razmišljati in to je zelo pomembno. Brez tega ne moremo spremeniti tendenc, ki kaže, da bo srednje in dolgočno razmere še slabše. Če damo z eh, več od 100 tisoč, 200 tisoč ljudeh, vendar pozabljamo, da globalizacija, globaliziran svet ima 60 do 80 milijonov razseljenih oseb. Zadnja točka v sporočilu govori o odgovornosti EU. V mednarodni skupnosti tudi mora prevzeti vodilno vlogo v mednarodni skupnosti ali pa mora biti vsaj slišeno mednarodni skupnosti. In tu se tudi navezujemo na vrh OZN septembra letos, ki bo potekal hkrati tudi z Obamovo pobudo za begunce. Torej, toliko za zdaj sem odprl za vaše vprašanje. Gospod Gabriči, sedaj bom dala besedo gospodu Bosjakevicu. Se prečujem, če sem to narobe izgovorila iz GD za notranje zadeve. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če le dopolnim to, kar je pravkar povedal Leonelo. Dejansko je sporočilo skupno delo Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje. Predstavljam GD za notranje zadeve, GD Home in najprej je to sporočilo za nas res pomemben korak. Gradi na dveh vrednotah. Prvič gre za kontinuiteto. Uh, opisuje, kaj smo se že storili na notranji ravni, pa tudi v zvanjem delovanju. Mi smo že razvijali pristope do teh držav, ki niso bili nujno najbolj učinkoviti. In zato sedaj smo tu, kjer smo. Vendar ne začenjamo iz ničesar. Imamo globalni pristop k migracijski mobilnosti. Skušali smo sprejeti odločene svežne glede ponovnega sprejema, glede sporazuma, glede ponovnih sp sp sprejema, potem mobilno partnerstvo in tako naprej. Skratka, nekaj smo že storili, nekaj korakov je že bilo storjenih. Imamo tudi recimo dialoge na visoki ravni v zadnjih mesecih, potem smo imeli vrhu v leti. No, skratka, gradimo na teh elementih in sedaj želimo se osredotočiti na učinkovitost. In sporočilo se osredotoča na koncept migracijskih partnerstv. Migracijska partnerstva za nas so pomembna in migracije morajo biti v srček naših zunanjih odnosov. No, sve smo imeli bolj sektorski pristop, uporabljali smo orodje GD HOM, zato da bi okrepili sodelovanje s svetimi državami. Sedaj pa sporočilo jasno zagovarja koncept celovitega pristopa, da uporabimo vse orodja, ki jih imamo na voljo. Drugo pomembno vprašanje je partnerstvo s tretjimi državami. Gre za uh, skupni podjem, deli, moramo delati na deljeni odgovornosti. Evropska unija mora biti pripravljena nekaj storiti, vendar si želimo tudi zavestveni tretji držav. Za konec zelo pomembno je vključiti države članice. Ne more to biti le prizadevanje Evropske unije. Odprt je zaradi razdelitve pristojnosti, pa tudi zaradi, in to je še pomembneje, odnosov, ki jih nekatere države članice imajo z nekaterimi tretjimi državami. Nekatere države članice imajo privilegiran dostop do teh držav in EU nima takšnega privilegiranega položaja. Zato moramo združiti sile, moramo biti dosledni in dati, dajati enaka sporočila. Kar zadeva migracijska partnerstva, Poleg medicinske komponente so tu še druge komponente, ki bi radi vključili z, z, z perspektive GD HOM, zlasti, ko gre za trgovinsko vprašanje, vprašanje razvojne pomoči ali kakšno drugo sektorsko vprašanje za tretjo državo. Ne se moramo pogovarjati s temi tretjimi državami, da razumemo, kaj je tisto, kar je njihov interes. Imamo tri kratkoročne cilje za ta partnerstva. Reševati življenje, izboljšanje vračanja in migracijsko sodelovanje. Poleg tega pa tudi želimo ukrepiti odpornost teh držav, zlasti tistih, ki so tranzitne države ali pa kjer gostuje že veliko migrantov ali beguncev. No, srednje dolgoročni cilji pa so to, da se borimo proti uh, izvorom težav. To je tu seveda tudi pomembna denarna komponenta. Pri GDHOM tu ne moremo veliko storiti. Mm, denar prihaja iz razvojnega dela, vendar predlagamo predvsej pogumne stvari v tem sporočilu in upamo, da bo to prispevalo k učinkovitosti kar zadeva geografijo, predlagamo določene prednostne tretje države. To ne pomeni, da želimo opustiti sodelovanje z drugimi tretjimi državami, ki niso omenjene. Vendar želimo se pač osredotočiti na določene države. Želimo se osredotočiti na srednje mediteransko pot, zato, je, zato so zato menih teh pet držav, ki so tranzitne države ali države zvora za srednje mediteransko pot. Vendar to ne pomeni, da bomo opustili uh, sodelovanje z drugimi tretjimi državami. Komisija z gospod Mogherinijevo in, in z SSD bo razvijala mehanizme za to, da bi najprej interno ugotovili, kako se organizirati, kako pripraviti takšna partnerstva in potem bomo tudi videli, kaj bi lahko države članice storile, tudi države članice morajo vedeti, kaj lahko storijo in potem bomo začeli se pogovarjati s tistimi državami v tem smislu. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa začenjam razpravo. Gospa Lauristi. Hvala. Imam vprašanje glede taktičnega izvajanja teh partnerstv. Kakšen je mehanizem spremljanja, kako se denar potem res uporabi na terenu? In kdaj bomo dobili informacije glede tega, kaj te določeni pomisli, ko obstaja glede tega? Nekateri eh, ljudje iz Turčije, ki predstavljajo demokratične sile, so zelo zaskrbljeni glede porabe evropskega denarja, kako se uporablja, ali se zlorablja in tako naprej. Potem po drugi strani, kaj je vsebina teh partnerstv glede tehnične pomoči? Če želimo biti učinkoviti, potem si predstavljam, da glede na izkušnje, ki jih imamo, potrebujemo tehnično podporo. Ali je to vključeno v teh partnerstvih? Kaj pa izobraževalni vidik, človeški veri? Dajte nam nekaj več informacij glede praktičnega izvajanja. Hvala, gospod Bjork, izvolite. Eh, eh, Hvala lepa. Tako kot pri prejšnji razpravi glede vizumske liberalizacije, dobite vtis, da gre pri vsem tem za to, da želimo priprečiti, da bi migranti prišli v Evropo. Zato smo zelo zaskrbljeni glede tega partnerstva in tudi glede sporazuma EU Turčija. Zdi se, da upravljajo vse naše zunanje politična urodje, so da je preprečili, da imigranti prihajajo trgovinsko politiko in mislim, da je to sramoten predlog. Tu gre za to, da podpisujemo sporazume s tretjimi državami, ker tu ne gre za to, tu gre pravzaprav za to, da. da bomo z diktatorskimi režimi, kot sta Sudan in Eritreja, sodelovali na način, da bomo pravzaprav njim podelili skrb za meje in bomo na ta način dali naše težave v zunanje izvajanje. Torej, popolnoma želimo če tako rečemo, outsourcati naše probleme. In te težave uh, dajemo v roke drugih držav. Mislim, da na plenarnem zasedenju bo gotovo veliko ljudi zelo kritičnih do tega predloga. Tega ne potrebujemo. Potrebujemo rešitve, ki bodo vključevale solidarnost, tako da bomo lahko speli begunci in bomo še naprej odprt prostor v Evropi. Grazie, grazie, hvala. Beh, non c'è nessun dubbio. Gospa Šlajn, hvala. Seveda potrebujemo velik naložbeni načrt za Afriko, tako da bomo imeli načrt za sodelovanje, ker obstajajo določeni pomisleki, ki jih vidim, ko berem to sporočilo. Zdi se, da želimo povečati zmogljivosti tretjih držav, zato da preprečijo ljudem, ki bežijo pred, pred vojno in revščino uh, v Evropo. Torej, mislim, da tu ne gre za pravo sodelovanje, kajti tu je res fokus na upravljanje meja in to ne pomeni podporo. Eh, razvoj. To ne pomeni priložnost za mlade afričane in to ne odpravlja neenakosti. Torej, denar za razvoj se dobesedno preliva v obledovanje meja in to se mi ne zdi prava pot. Kot smo že slišali, gre za poskus tega, da outsourcamo naše odgovornosti in naše meje. Če bi države članice že našle skupne evropske eh, rešitve, potem danes ne bi bili v tem položaju, v katerem smo. Gospod Guerrero Salom. <clears throat> Eh, Hvala. No, tu sem tudi v vlogi stalnega prečevalca za humanitarno pomoč v okviru odbora za razvoj. In na ta način potem tudi razumem določene pomisleke, ki jih ima odbor za razvoj glede tega uh, poročila. Že gospa Šlajn se je oglasila s tem v zvezi. Najprej bi rad povedal, da mora biti migracije v srčiki zunanje glavne Evropske unije. Zavedamo se že, da Afrika je naša zunanja meja. Ne v političnem smislu, temveč v geostrateškem smislu je to naše sosedstvo in ali bomo rešili revščino in vojaške konflikte tam, ali pa bomo imeli nezaustavljiv tok migracij v naše evropske države. Kajti na stotine milijonov ljudi beži pred revščino in vojno. Torej, migracije in begunci morajo biti v kontekstu naše zunanje razsežnosti. Drugič, ta partnerstvo, to je edini možni pristop. Ne moremo mi enostransko nalagati določeno politiko tretjim državam, odkud prihajajo migranti ali begunci. Moramo se težav rešiti, na, na, lotiti na način, da sodelujemo v partnerstvu z njimi. Torej, ko smo že slišali, je težko razvojno politiko obravnavati, obravna, da imamo preveč pogojev. Ne pravim, da ne smemo postaviti nobenih pogojev. Ne, že doslej v, smo v razvojni politiki pred sprejetjem novih predlogov nalagali pogoje glede spoštovanja človekovih pravic, glede dobrega upravljanja, vendar ne pa glede politične, političnega pristopa določene države, ki sprejme razvojno politiko pomoč, kaj ti cilj razvojne pomoči je boj proti revščini, tako da se daje ljudem priložnosti, ne pa, da se obrnava zgolj politične pristopnike države. Potem, kar zadeva humanitarno pomoč, pri humanitarni pomoč obstaja določena načela, ki jih ni treba ponavljati, vendar med njimi je tudi neutralnost in nepristranskost. In to je v nasprotju s kakršnim koli pogojevanjem. In še zadnja točka, proračunski vidik eh, tega predloga. Bodimo resni, tu gre za združevanje verov, ki so bili že namenjeni. Imamo torej fond za raz, sklad za razvoj, na, ki bi namenjen za Sirijo in torej to je zelo omejeno glede na to, s kakšnimi težavami se soočame. Komisija pravi, da bo jeseni m, mm, predstavila nov predlog, ki bo podoben EFSI-ju in ki bi lahko mobiliziral 62 milijonov evrov. Vendar tudi v tem primeru bi države članice morali prispevati, zaenkrat pa to ni tako. Torej imamo hipo, hipotetično boljš, boljši predlog 62 milijard in ne milijonov evrov. Uh, bi to pomenilo, da uh, morajo tudi države članice tu sodelovati, vendar če se ne bodo odzvale potem, uh, to ne bo zelo rea, realistično. Afrika je ogromen kontinent, ima vedno več prebivalstva in moramo to obravnavati v optiki tega, da nimamo dovolj sestav za to politiko države, članice se morajo zavezati k sodelovanju reševanja težave, sicer ne bomo nič dosegli. Uh, <clears throat> uh, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da so pripombe komisije res zelo zanimive. Želel bi se osredotočiti na vprašanje uporabe sredstev in na način, kako se uporablja izraz performance, uspešnost ali izvajanje. Kako se to ocenjuje? Kako se uspešnost ocenjuje glede tega, kako se uporabljajo sredstva in razporejajo na ustrezen način? Še nekaj se mi zdi zanimivo. Ko sem bil minister za imigracije, za priseljevanje, nisem mogel izkoristiti možnosti za nagrajevanje držav, ki so pripravljene sodelovati. To je bilo v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Po drugi strani pa morajo biti tudi posledice za tiste, ki ne želijo sodelovati. Jaz sem bil v tisti vladi, kjer smo vedno kaznovali tiste, ki niso sodelovali, želeli sodelovati z nami. Še eno vprašanje imam ali obstaja neposredno razmerje med vprašanjem zakonitih migracij in nezakonitih migracij. Vedno se predstavlja argument, da če povečamo priložnosti za zakonite migracije, to tako izmanjšuje pritiske tudi na nezakonite migracije. Nisem čisto prepričan, da to drži. Rad bi um, dejstva, da predstavite dejstva, ki bi podkrepila to trditev. In še nekaj. Ne glede na to, kaj vzpostavimo, kakšen sistem, moramo biti jasni pri naših pristopih. Ali govorimo o nagradah in posledicah, ali govorimo o zakonitih, nezakonitih migracijah in o obveščanju držav, katerih um, lahko tudi Evropa pomaga res moramo biti jasni. Včasih me zanima, ali se izgubljamo v čudovitih besedah, realnost na terenu pa je nekoliko drugačna. Hvala, gospod Krkop, gospod Vikstrom. Hvala lepa. No, ko poslušam Timoteja Krkopa, vedno dobim navdih, saj je vedno duhovit v svojih prispevkih pa tudi zelo energičen. Zelo koristni so njegove intervencije. Kar zadeva ta predlog, moramo razmisliti tudi o kontekstu, v katerem se predstavlja. Kontekst pa je tak, da svet gori. Vedno moramo sodelovati, seveda, vedno moramo imeti partnerstva s sosednjimi državami, ampak do kolikšne mere? Ali običajno da sploh razmišljamo o širitvi naših meja, o tem, da outsourcamo naše humanitarne odgovornosti, da drugim naložimo te naloge in ali naj sploh razširimo dogovor med Evropsko unijo in Turčijo tudi na države, kot je Libija. Nedavno je avstrijski minister govoril o tem, tudi novi, novi švedski minister za evropske zadeve je pred desetimi dnevi govoril o tem, da je absolutno nujno vzpostaviti dogovor Libije, ki je neuspešna država. Ali naj ponovimo, ponavljamo to, kar delamo s Turčijo, tudi z Libijo in katere države bodo naslednje, četrta, peta. Finančna sredstva, ki jih trenutno porabljamo za Turčijo in EU, bi lahko bolje porabili tudi kot razvojno pomoč za preostali del sveta. Gre za ogromne vsote denarja. Kakšen pa bo kontekst, kaj bo preostalo, če bomo tako delovali kot Evropska unija? Ali bomo uveljavljali koncept, trdnjave Evrope. Bojim se, da nas bo ta predlog še bolj približal konceptu trdnjave Evrope in to me zelo skrbi. Vedno moramo sodelovati s sosednjimi državami, ampak to, da razširimo meje, da jih eksterniziramo, na to ne smemo pomisliti. Ähm, gospa Hohlmeier. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Slišali smo celo množico pripomb, ki niso nujno tesno povezane s tem, o čem razpravljamo trenutno. Čeprav razumem, gre za vprašanje humanitarne pomoči in prizadevanja EIB v tretjih državah. In zdi se mi, da so ta prizadevanja nujno potrebna in občutek imam, da je treba uložiti v to še več. Nekateri kolegi. Tudi iz ECB ugotavljajo, da ljudje bežijo iz tretjih držav zaradi tega, ker pač morajo zaradi tega, ker se države nahajajo v zelo poraznem stanju, ker ne zagotavljajo več varnosti za svoje državljane, ker ni več perspektive v teh državah, ker ni prihodnosti in zato je treba investirati v te države. Tako, da bi omogočili, da čim več teh ljudi ostane v lastnih državah, ker eh, tam vidijo prihodnost. In to je ključni cilj. Tako da pozdravljam prizadevanje komisije. Strani držav članic bi si prav tako držela, želela večjo predanost eh, cilju stabilizacije eh, regiji na afriškem kontinentu. Po drugi strani pa, čeprav razumem zadeve, komisiji ne gre toliko, da bi vzpostavila trdnjavo Evropo, ampak eh, da bi preprečila popolnoma nenadzorovane tokove migrantov, ki, s katerimi se države članice ne morejo soočiti. Zaradi tega prihaja tudi do velikih neravnovesij v državah članicah in eh, do velikih držav znotraj Evropske unije zaradi tega, ker so države Evrope med seboj v sporu in eh, ne morejo najti skupnega dogovora. Gre torej za mm, urejen sprejem tudi večjega tokova migrantov. Mislim, da naš parlament to lahko podpre. Vesela sem, da so podani tudi predlogi glede zakonitega priseljevanja. Torej, primerno se mi zdi, da razvijemo tudi takšne koncepte. Je pa treba to pogledati tudi v, širši, v kontekstu širše slike. Ne moremo si izbirati, koga bi najraje podpirali. Pri tem pa je seveda pomembno, da če zagotovimo sredstva, morajo biti ta namenjena stabilizaciji regije, morajo biti namenjena boljšemu življenju državljanov. Pomembno je, da poskušamo sodelovati to tudi z državljani Libije. Treba je zagotoviti, da ne bo prihajalo do nadaljnega 1,5 milijona smrtnih žrtev v podsaharske regiji. Zato je treba ljudem pomagati, preden pridejo vsa v območje Sahare, tako da lahko preživijo. Ni sredozemlje tisto, ki je mm, največje grobišče, ampak mm, predtem že Sahara. Tam je veliko več smrtnih žrtev, kakor v sredozemlju, tako da bi si morali prizadevati, da pomagamo čim večjemu številu ljudem. Ne izključno samo na evropskem ozemlju. V Evropi moramo sprejeti obveznosti in veliko razprave treba voditi z državami članicami. Treba pa je nositi tudi od odgovornost za to, da odgovorno zagotavljamo dovolj sredstva tudi Afriki, zato da zagotovimo, da običajno prebivalstvo uživa koristi tega. Mislim, da smo kot parlament lahko prava moč, če strnemo vrste in govorimo z enim glasom. Sicer je res, da ne moremo poskrbeti za čisto vse na svetu. Takšna predpostavka bi bila napačna, ampak potruditi se je treba, da po najboljših močeh pomagamo in da pomoč oblikujemo tako dobro, kot se le da. Hvala, gospod Holmajer. Nizozemsko predsedstvo, želite besedo? Potem pa komisija, izvolite. Gospod Gavrič. You, you that I'm the but... Pravite, da sem z komisije, ampak jaz sem iz Evropske službe za zunanje zadeve, ampak ja, sodelujemo s komisijo, se no, seveda sem del komisije. Če se navežem na vaše zadnje besede, jasno ste rekli, da države članice so nekoliko schizofrene, no, tega niste rekli, ampak da imate težave z doslednostjo med 28-terice in da imajo tudi nekaj večjih težav pri komunikaciji med ministrstvi za notranje zadeve in za zunanje zadeve po zameznih državah. Poglejte si to sporočilo kot dokument, ki vsebuje tako dobre in slabe plati, predvsem pa vpraša, izpostavlja vprašanja, mogoče bi morali ti, nekatere izpostaviti še bolj. Gre za celo vrsto vprašanj, ki jih dajemo na mizo v razpravo držav članic in priložnost bodo imele, da jih pokomentirajo in sprijeti odločitev, ali bodo uspeli dati smernice, za komisijo in drugim državam članicam, da si skupaj prizadevamo za korake naprej. Ne gledajte na to sporočilo, kot da je to nekaj stotno zapisano v srcu gospe Mogorini in gospoda Junkerja. To je dokument, ki je odziv institucij na, na prošnjo sveta, da se predstavi določena vprašanja. To je pomembno vedeti, kajti splošne pripombe, ki smo jih slišali danes, so smiselne. Mislim, da morate vi, poslanci, to predstaviti državam članicam, ne le meni. To je bila moja prva splošna pripomba, ki pa je temeljne narave. Zdaj pa, če se sprehodim skozi različne vprašanja. Prvo vprašanje je bilo povezano s tem, kaj je kompakt, kaj je partnerstvo. Ta kompakt, kakor mu pravimo, je revidiran na bilateralna politična agenda s tretjimi državami, kjer nekateri elementi, kot se pravosodje in notranje zadeve, kot je pravna država, spoštovanje Ženevske konvencije, spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in tudi vračanje ilegalnih migrantov, ki v preteklosti niso bili dobro opredeljena, bodo zdaj revidirana tudi v luči okolja, prometa, trgovine in tako naprej. Pa tudi v okviru pravosodja in notranjih zadev. Ta bilateralna agenda mora biti predmet zaveze vseh nas. Podprli jo bomo, vsemi možnimi razpoložljivimi orodji. Naj podam konkreten primer. Tunizijo bom vzel kot primer. Zakaj? Zato, ker ni v spredju trenutno in tudi zato, ker komisija in zunanje službe za zunanje zadeve pripravljajo sporočilo o odnosih s Tunizijo, ki bo celovito zajela te odnose. Tuniza, Tunizija že ima pravosodne povezave z Evropo in že ima akcijski načrt sosedske politike, kar pomeni, da je Tunizija že na bilateralni agendi, kar pomeni, da so se zavezali, da bodo naredili celo vrsto stvari. V tem bilateralnem dialogu bomo ponovno preučili te različne elemente. V teh elementih so vsi elementi povezani tudi z upravljanjem migra migracijskih tokov, spoštovanje Ženevske konvencije, kako se obravnava begunce v svojih državah in kako se omogočijo vračanje v primeru nezakonitih priseljencev. Ampak to ni primarni cilj. Primarni cilj je, da se Tunizija sama odloči, kaj želijo kot prihodnost v Tunizijo? Ali želijo imeti socioekonomsko dobro vlado v Sloveniji, ki bo lahko ohranila njihovo suverenost, tudi kar zadeva upravljanje svojih meja? Zato imamo tako imenovani inteligentni več za več, namesto prejšnjega neumnega več za več oziroma to lahko primerjamo s piškoti. Pri inteligentnem več za več se mora Tunizija odločiti, odločiti za interni soverenni proces, da se bo vaš socioekonomski razvoj povezal s evropskim trgom in če se boste za to odločili, vas bom jaz še bolj pritiskal za spoštovanje mednarodnega prava, pravne države in tako naprej. Ampak to je prostovoljna pogojenost. Če se bo Tunizija politično sama odločila za to, da izvede nekaj stvari zase in potem se bo v tem dialogu pokazala tudi komponenta migracij, bo prostovoljno zaprosilo z njihove strani prišlo do nas, mi pa bomo lahko nekoliko drugače pritiskali na nje. Kar nekaj intervencij smo slišali danes, da postavljamo pogoje. Seveda, tu gre za politično pogojenost. Tukaj ne gre za to, no, če mi date nazaj nekaj priseljencev, potem ne bom uporabil korenčka. Prava pogojenost je politična pogojenost z vladami tistih, s katerimi se pogovarjamo včasih tudi z diktatorji, ampak ravno zato gre. S koruptivno državo ne morete imeti pristopa palice in korenčka, ampak moramo imeti bilateralne dogovore na podlagi prostovoljne odločitve. Na ta način bomo lahko omejili migracije. Do migracij prihaja zaradi tsunamijev in drugih razlogov. Eden glavnih razlogov zakaj imamo skoraj 80 milijonov razseljenih ljudi na svetu, je, da so vlade tiste, ki pripravijo ljudi do tega, da bežijo. In nekatere teh držav so celo zelo bogate. Ne prehitevajmo, kako se že reče v angliščini, ne, ko odvržemo vodo od pokopanja otroka, pazimo, da ne vržemo tudi otroka ven. Celovito partnerstvo moramo imeti, če bo že prišlo do partnerstva v 360 stopinjah. Sam koncept partnerstva s tretjimi državami mora biti tak, zato da se denar za sodelovanje ustrezno porablja. Še ena pripomba glede denarja. Upam, da bom s tem odgovoril na kar nekaj zastavljenih vprašanj. Obljubimo več denarja, kaj pa dobimo v zameno, kaj se bo spremljalo. No, denar za sodelovanje je že predviden, tudi za kontrolo držav članic, revizijskega sodišča in tako naprej, kar zadeva mehanizem spremljanja. Kaj pa zadeva dodaten denar? V bistvu ga nimamo, jaz ga ne vidim v proračunu komisije. In kot je nekdo prav povedal, zdaj imamo krizo v Evropi in mogoče ne bi bilo prav, da namenimo več denarja v to smer. Misliti moramo na nov, novo strateško vizijo za zunanjo razsežnost evropskih naložb. Naj se vrnem na primer Tunizije. Tunizija je z nami v prostotrgovinskem območju in v nekem trenutku je Volkswagen razmišljal o naložbah v Tunizijo in da bi tam se izdelovali sestavni deli za njihova vozila. Eden od vas je zastavil vprašanje v zvezi z Italijo. Italija ima podoben dogovor na področju tekstila. 30 do 40 tisoč ljudi je dobilo službe v Tuniziji zaradi tega. Pomoč za razvoj, torej denar, je na voljo. V našem sporočilu ne moremo zapisati da lahko porabimo ta in ta znesek, ker ga nimamo. Lahko pa na nov način uporabimo zunanjo razsežnost tudi za urejanje tovrstnih odnosov, naprimer Open Sky Agreement. Sporazum Open Sky bo pomagal Ryanairu in drugimi, da gredo v Tunizijo in s tem bodo prinesli tudi zasebne naložbe s seboj. na to se nanaša naše sporočilo. Gre za povezavo med dvema stvarima. Več za več. Tunizija pravi, da želi povezati svojo socioekonomsko prihodnost z Evropo. Mi rečemo lahko ok, potem pa lahko še mi pritisnemo na nje, da spoštujejo pravno državo in druge. Kaj pa zakonito priseljevanje? Mislim, da je Timati je omenil zakonito priseljevanje. In spomnim se nekega ministra, ki je bil takrat tudi pristojen za migracije in jaz sem bil prav tako v službi komisije v službi komisarja Vitorinja, torej pred 15 leti. Takrat se je zelo razmišljalo o tem, kako naj na inteligenten način na evropski ravni uporabljamo koncept zakonitih migracij oziroma priseljevanja. Begunci so nekaj drugega, to zadeva ženevsko konvencijo in humanitarni vidik. Kar pa zadeva legalno, zakonito preseljevanje, vidimo, da to sploh ni urejeno, ni regulirano. Pa bi lahko. Naj podam primer. Pred 15 leti je komisar Vitorino predlagal, začasna dovoljenja za kmetijstvo. To je bilo v obdobju krize v Španiji v Mare, in tudi v Maroku. Kaj smo želeli doseči s tem? Če bi nekdo prišel iz Potreharske Afrike, da dela v Španiji, Italiji ali kje drugi, bi se zatem vrnil v svojo državo. In takrat je bilo zanimivo videti, da cela vrsta vlad, zlasti nekatere politične stranke, so obtožile ta predlog, da je to način, da se izkoriščate ljudi. Rekli so, za tri mesece pripeljete te ljudi, jih izkoristite in potem jih odvržete. Ampak v zadju je, da pridejo zakonito, z zdravstvenim zavarovanje in v štirih mesecih bodo zaslužili kar nekaj denarja za svoje države in se vrnili domov in z veseljem bi se vrnili tudi naslednji mesec. In s tem se lahko vrnem na mojo prvo pripombo. Tukaj ne govorimo samo o vračanju, ampak In tu ne gre za eksternalizacijo zunanjih meja, ampak za partnerstva. In tudi legalne migracije bi morale biti samoključene. Toliko za enkrat, ampak še enkrat naj ponovim moje glavno sporočilo. Prosim, vaše pripombe ne bodo naslovljene ne le name, ampak jih naslovite tudi na države članice. Ne pozabite, da to sporočilo prihaja kot rezultat naloge sveta, od prejšnjih nalog, od prejšnjih nalog in tako naprej. Sklepi sveta o migracijah, ko se je migracijska kriza začela sami ste jih prav tako brali, so na ravni vlad. Vlade so poslale sporočilo, da je prišlo skoraj do invazije in da je naša prva prednostna naloga, da poskrbimo za naše meje in da razvijamo zunanjo razsežnost, zunanjo dimenzijo. Ne bom rekel, da jih pošljemo nazaj, ampak takšen je bil politični odziv strani vlad držav članic. Poglejte si ponovno sklepe sveta ministra za pravosodje in notranje zadeve. Mislim, da je bilo oktobra lani. Če si boste prebrali te sklepe, ki, jih, ki predstavljajo sporočila držav članic, boste tam našli slavni koncept več za več ali manj za manj. ki pravi, če ne boste sodelovali pri sprejemanju, lahko uporabimo palico. Zdaj pa govorimo o partnerstvu, odgovornosti in zavezah na drugi strani. In tudi v tem dokumentu veliko govorimo o ponovnem vračanju, ampak v širšem kontekstu. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Buzjak. Um, uh... Ja, hvala lepa. Naj dopolnim bolj tehnične oziroma strokovne vidike tega, kar je bilo omenjenega in razloženega. Duh partnerstva, kompakta in našega pristopa želim osvetliti. Ne želimo eksternalizirati naših meja, ampak želimo okrepiti zmogljivosti tistih držav, kjer do tega prihaja, da bodo bolje upravljale svojimi mejami. In kažejo interes za to. Nobene države na svetu ne zanima oziroma ne želijo, da bi trgovci z ljudmi in z blagom kar tako prehajali njihove meje. In kot drugo, seveda želimo prevzeti svojo odgovornost o ko gre za mednarodno zaščito. Nihče ne bi predlagal, da ne spustimo res pravih beguncev v Evropsko unijo. Predlagamo pa več pravnih poti, ključno s ponovno nastanitvijo oziroma ponovnim vračanjem. Še eno vprašanje obstaja prihaja do pojava, da kljub temu, da ljudje bežijo iz konfliktnih območij, želijo ostati blizu konfliktnih con, blizu žarišč, kot je naprimer Etiopija in Libanon. Če ne bodo imeli sicer pogojev za to, da ostanejo blizu, bodo seveda šli naprej v Evropski uniji pač moramo zdaj ustvariti pogoje za bivanje tam, kjer si pač izberejo, da bodo ostali. Naš generalni direktorat ni najprimernejši za to, da komentira orodja, ampak poglejmo si še plat priložnosti. Želimo okrepiti našo pomoč v duhu partnerstva, videti, kaj je nujno in kaj ne. Ne gre pa samo za to, kje bomo lahko uporabljali palice, ampak gre bolj za to, da poslušamo in da si zabeležimo, kaj je nujno za te države. In ali ne bo to v obliki tehnične pomoči ali izmenjave najboljših praks. Tam smo tudi zato, da krepimo zmogljivosti z generalnega direktorata za notranje zadeve in drugih agencij in če bodo te države potrebovali tudi te elemente, bomo na voljo. Hvala. Hvala lepa, hvala za vse intervencije. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. In zadnja točka na dnevnem redu. Točka 15 bo predstavljena na ali na popodanski del ali na jutri do povdne, ker nekoliko zamujamo. Zdaj pa gremo naprej na stanje pogajanj glede mejne in obalne straže. 30. maja smo že glasovali o tem, takrat pa smo imeli tri trialoge dajem besedo gospodu poročevalcu, da nam predstavi, kakšno je trenutno stanje, kar zadeva trialoge. Hvala, Kinga. Um, Hvala. Res je, veliko dela je že bilo opravljenega, ko gre za razprave o predlogu Evropske mejne in obalne straže. Kolege bi rad opomnil, vsaj tiste, ki verjetno vsakodnevno ne spremljajo tega področja, da je to strateško, politično in institucionalno zelo pomemben predlog za vse nas. Gre za okrepitev pristojnosti in odgovornosti agencije Frontex. Gre za to, da najdemo učinkovit način, za izboljšanje upravnega delovanja Agencije za nadzor zunanih meja. Kot veste, se trenutno Evropa sooča z migracijsko krizo, ki do sedaj še nismo bili priča o tej razsežnosti. Soočamo se tudi s tveganjem za porast kaznjivih dejanj in terorizma zaradi razvoja dogodkov v drugih delih sveta. In zaradi tega nimamo veliko manevrskega prostora in veliko možnosti, ko gre za naše zunanje meje. To je eden izmed elementov tega kompleksnega vprašanja, ki ga je treba fiksno razrešiti. Če si pogledamo soseščino in upoštevamo pogled držav članic, ki jih predstavljamo tudi v Evropskem parlamentu, lahko razumemo njihovo željo, da najdemo dobro rešitev. In kot Evropski parlament moramo v institucionalnem ostroju pokazati tudi, da smo sposobni sprejemati odločitve, ki pozitivno vplivajo na naša življenja, na varnost naših državljanov in ki tudi zagotavljajo visoko raven zaščite za tiste oboge ljudi, ki poskušajo doseči obale Evropske unije, zato da bi spet imeli priložnost in zaupanje v prihodnost. Kar se tiče trenutnega stanja v trialogu, lahko povem, da smo v zelo kratkem času že imeli pet tehničnih sestankov in tri trialoge. Zadnji trialog se je zaključil včeraj. Rečem lahko tudi, da smo dosegli znaten napredek. Zahvala gre predanemu delu naših asistentov in svetovalcev in tudi dobremu sodelovanju s poročevalci v senci. Tako da najlepša hvala vsem za to, da so prisotni in da sodelujejo. Dogovorom ni vedno najlažje najti takšno pač je stanje. Upam pa, da bomo lahko čim hitreje pripravili res dober dokument, ki ga bomo lahko predložili v obravnavo odboru in plenarnemu zasedanju. Zdi se, da se približujemo dogovoru s svetom glede številnih točk in morda naj nakratko preletim te točke, ki so pozitivne. Najprej četrti člen, ki govori o konceptu celovitega upravljanja z evropskimi zunanjimi mejami, glede opredelitve tega pojma. Tu smo skoraj da dosegli dogovor. Potem se nasplošno strinjamo tudi glede Agencije za Evropsko mejno in obalno stražo, glede njihove odgovornosti in eh, do Evropskega parlamenta. Vlogo Evropskega parlamenta bi morali to povečati. Tako bo to povečalo tudi naš ogled in eh, dalo nekoliko večjo odgovornost eh, nam v, pogled, v kontekstu na sprejemanja naših odločitev. Svet in komisija sta na začetku sicer dvomila pri številnih izmed teh elementov, ampak na koncu smo uspeli najti dogovor. Potem, glede prisotnosti tako imenovanih častnikov za zvezo iz 11. člena v državah članicah, tudi tu se pomikamo k kompromisu. Kljub številnim ugovorom strani sveta, strani držav članic, vseeno nam je uspelo razložiti, zakaj je to pomembno in kakšne bi bile odgovornosti teh ljudi v državah članicah. Na koncu bo to namreč eh, olajšalo sodelovanje med državami članicami in tudi pospešilo izmenjavo informacij. Zelo težko si zamislimo situacijo, v kateri bi lahko učinkovito nadzorovali zunanje meje in pravočasno zagotavljali pomoč, če nimamo na voljo ustreznih informacij. Časniki za zvezo so bili podani z naše strani in v trialogu bomo s tem izboljšali situacijo. Mislim, da bi s tem izboljšali komis, besedilo, ki nam ga je predložila komisija. Potem naslednja pomembna točka, ki smo dosegli napredek, je ocena ranljivosti. Komisija lahko oziroma agencija lahko pravočasno ugotovi, kje so šipke točke na zunanji meji. To bi bil dopolnjujoč element šengenskemu evalvacijskemu mehanizmu. Tako bi zagotovili boljše delovanje sistema in dobili tudi boljši upogled in pravočasen upogled v to, kaj se kje ob določenem trenutku dogaja. Doseči želimo tudi kompromis glede tehnične opreme. Zakaj? Razumeti je treba, da če želimo zagotoviti pravočasno pomoč s človeškimi veri, je zagotavljanje mejne straže samo polovica naše naloge. Če mejna straža pride v neko državo članico, pa tam nima na voljo potrebne tehnične opreme, potem ne more opraviti svoje naloge. Tako da je treba sporedno zagotoviti podporo v smislu človeških virov in eh, tehničnih sredstev. Tu se porajajo določene težave za države, ki morajo zagotoviti to vrstno tehnično pomoč. Tako da smo svetu dali še nekoliko časa, da razmišljajo o tem, kako lahko to razrešijo. Če bodo našli način za pravočasno zagotovitev človeških virov, mislim, da bodo lahko našli tudi za parlament sprejemljiv način zagotavljanja tehnične pomoči, ko gre za zagotavljanje tehnične upreme. Torej. Ko gre torej za nabor 1500 teh mejnih stražarjev, gre za številko, ki jo je predlagal svet. Prispevek posamezne države članice pa je obvezen za to, da se na koncu doseže skupni nabor 1500 teh mejnih stražarjev. Mislim, da smo tu že skoraj da pri kompromisu in nekoliko bolj se parlament nagiba k predlogu komisije. Razumemo pa argumentacijo sveta. V času velikih potreb bi lahko zahtevali tudi, da bi bila ta številka višja. Ne moremo preprosto zamrzniti to zgornjo mejo na 1500 teh osebah, kajti ne vemo, kako bo v prihodnosti. Vzpostavljamo agencijo, ki ne deluje samo za soočanje z včerajšnjimi ali današnjimi dogodki, temveč zato, da vzpostavimo agencijo, ki bo delovala bolj ciljno in ustrezne tudi v prihodnje. Naj omenim še par napredkov glede človekovih pravic. Te se omenjajo v prvem eh, členu in eh, v področju uporabe celotne uredbe. Tu gre torej za krovno pokritost uredbe. Poleg tega se predvideva zagotavljanje dovoljšnih eh, sredstev za posamezno osebo, ki opravlja naloge mejne in obalne straže. Kar pomeni, da je treba zagotoviti sredstva in reference in vse politične sile znotraj parlamenta, pa tudi izven našega parlamenta se torej ne morejo pritoževati, da človekovih pravic tule ne jemljemo resno. Tako da mislim, da je lahko vsi izmed nas, ki smo bili na začetku zaskrbljeni zaradi vidika spoštovanja človekovih pravic, na koncu lahko podprli mm, ta predlog. Ampak seveda brez težavic ne gre. Nekaj elementov je še vedno problematičnih. Trialog se bo še nadaljeval, tudi tehnična srečanja bodo še potekala in upam, da bomo dosegli napredek pri naslednjih področjih. Najprej. Problematično, nerazrešeno vprašanje je vprašanje situacije, ki zahteva nujno ukrepanje v skladu z 18. členom. Evropski parlament se je odločil, da bo to podparil svet, da bo svet tisti, ki sprejme odločitev. Parlament pa se pri stališču sveta ne strinja s tem, kaj se zgodi v primeru, da neka država članica ni pripravljena sodelovati. Sicer gre tu za bolj hipotetično situacijo kajti mm, tu gre vedno za državo, mm, ki, vedno za državo, ki se je znajdla v hudih težavah in bo potrebovala pomoč. V to vrstni situaciji svet pravi, da agencija dovoli izvajanje nad notranjimi mejami. To je bil vsaj prvotni predlog. Mm, parlament sicer še ni prišel do neenotnega mnenja pri tem. Komisija pa nas vse upominja, da če že vzpostavljamo nekega tigra, potem to ne sme biti samo papirnat tigr. Če želimo biti učinkoviti, je treba zapisati zakonodajo, in treba je tudi izpostaviti možnosti za izvajanje te zakonodaje, kajti drugače spodkopavamo lastno stališče in to je tudi moje osebno prepričanje. In mislim, eh, da bomo tu upoštevali zdravo pamet. Potem svet bi rad eh, tu črtal izraz eh, obalna torej, da ne bi šlo za obalno stražo, ampak um, Evropska unija ni otok in mislim, da bo treba najti rešitev za to vprašanje. Še eno vprašanje, pri katerem še vedno ni širšega strinjanja in je, je, ja, je imenovanje izvršnega direktorja in vprašanje institucionalnih vprašanj. Mislim, da bomo lahko našli pravo ravnotežje za razmerje moči med izvršnim direktorjem in upravnim odborom, v katerem so zastopane države članice. Tako da tu še vedno iščemo kompromis. Jasno pa je tudi, da ne glede na to, kako se bo končala ta razprava, bo vloga parlamenta zagotovo močnejša, kakor v preteklosti, kar je tudi pomembno. Seveda pa je ob tem treba upoštevati, da z več pravicami pridejo tudi večje obveznosti. In še ena točka, pri kateri ni splošnega strinjanja, je oddelek, ki se nanaša eh, na vračanje. Agencija bi namreč imela večje pooblastila glede vračanja. Vseeno pa tu nekatera vprašanja še ostajajo odprta. Gre za točke, pri katerih nismo našli skupnega stališča. Vračanje predstavlja ključen element v tem dosjeju. In brez vračanja ne moremo doseči daljnosežnega dosjeja, če torej ne bomo pogravlja vračanja vključili v ta predlog. Skupaj s poročevalci v, sen, v senci, svetovalci in uh, asistenti in s tehničnim osebjem in tudi s podporo tolmačev se trudimo, da bi s nizozemskim predsedstvom našli najboljši možen kompromis. Kljub veliki hitrosti obravnave je treba zagotoviti, da se spoštujejo ključni elementi po mnenju parlamenta, da se obenem zagotovi, da bo agencija močna in da bo lahko upravljala svoje naloge. Upam, da bom do konca tedna lahko do konca meseca, pardon, že lahko poročal o sprejetem sporazumu in da bomo dosegli veliko napredkov za našo institucijo, za Evropski parlament. Najpomembneje pa je, da mora biti to ureg uredba, ki bo vzpostavila agencijo, ki bo lahko upravljala svoje delo in podpirala države članice. Ne moremo več čakati pri iskanju rešitev. To verjetno ne bo rešitev za čisto vse situacije, ampak če ne moremo razrešiti že tega vprašanja, se lahko vprašamo, kaj sploh lahko zagotovimo pravočasno. Upam, da nam bo uspelo. Do sedaj smo dosegli res znaten napredek in pripravljen sem odgovoriti na morebitna vprašanja in prisluhniti pripombam ali pa željam za dobro nadalje delo. Work. Najlepša hvala, gospod Pabriks. Sedaj pa se oblačam na poročevalcu Senci. Gospod Niedermüller, se želite odzvati? Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Popolnoma se strinjam z poročilom poročevalca. Zelo tesno sodelujemo. In po mojem mnenju gre samo za eno kritično točko ali pa dve, kjer je treba zagotoviti boljši sporozum ali pa nekoliko bolj pritisniti za to, da bomo našli dogovor. z vidika Evropskega parlamenta mislim, da smo s komisijo in svetom dosegli število dobrih kompromisov. Poročevalec je prispeval k tem kompromisom, tako da smo na pravi poti. Prava težava, po našem mnenju, pa je področje vračanja in operacij vračanja ter posredovanja za vračanje in vlogo agencije v tem pogledu. Poročevalec je to tudi izpostavil. Evropska mejna in obalna straža se ne more spremeniti v neko splošno globalno agencijo za vračanje. Vračanje, menimo, je sicer pomemben element eh, upravljanja meja, ne bi pa smel biti najpomembnejši element in najpomembnejša naloga. Zato tu še vedno delamo na kompromisu in prepričan sem, da bomo v prihodnjih dneh dosegli kompromis. Hvala. Strong. Hvala, gospod Niedermüller. Gospa Wikström, ki domešča gospod Grisbek. Hvala. Govorila bom v imenu našega, naše poročevalke Osenci Natalije Grisbek, ki danes ni mogla priti na sejo. Bom skušala spregovoriti v francoščini prvič tokrat na tem odboru. Najprej hvala poročevalcu za odlično delo v teh težavnih pogajanjih in ki res hitro potekajo. No, Natalija je tu. Vendar v tej fazi pogajanj bo Natalija sedaj naredila premor, potem pa bo imel naše skupine ustrajala pri naslednjem. Moramo imeti posebno misijo za reševanje na morju. To mora biti nov, nova naloga Frontexa in potem nekaj glede strukture agencije. Naš parlament, zlasti naša skupina Alde, podpira že od samega začetka vzpostavitev agencije, Evropske agencije, ki mora biti močna. Izvršni direktor te agencije mora biti nekdo, ki je zelo pomemben, kajti imel bo pomembne pristojnosti. In zato je pomemben postopek poimenovanja izvršnega direktorja in pomembno je, da parlament in svet imata pravo vlogo pri tem imenovanju. Sedaj pa bom kar dala besedo Natali. Hvala lepa. Najprej iz srca hvala Cecili, ki je spregula v molernem jeziku, to je jezik diplomacije in to s takšnim talentom, ki ga že poznamo in ki je bila pripravljena pripraviti moje stališče v tej razpravi, ki smo ga imeli po trialogu in se prečujem zaradi razprave na mesto dve, dveh ur in pol sem potoval nekoliko dlje, ker sem na poti srečala mrjasca, mm, še druge mm, prometne težave in skratka za to zamujam in se še enkrat zahvaljujem um, kolegici in se tudi uh, zahvaljujem našim kolegom, kolegom poročevalcem v senci za njihovo delo, za njihovo odločenost in tudi naš poročevalec je zelo prizadevan v tem poročilu, ki je vsebinsko zelo pomemben. Poleg tega pa je to tudi nekaj, kar spremlja naše državljanje. Naše državljanje ne vedo vedno, kaj se dogaja v Evropi, vendar kar se pa tiče te teme, od, pričakuje jasne odgovore. Cecilija je povedala. Potrebujemo celovite odgovore eh, vendar pa seveda ne moremo narediti Frontexa dve nič, ki bi odpravil vse težave v zvezi z imigracijskimi tokovi. To je pač eno od rodi, ne pa edino. In hvala Artisu za njegovo umetniško delo. Torej, Cecilija je dobro spostavila dve točke. Prvič, pomoč in reševanje na morju. To je za poročevalce v senci nekaj, kar mora biti misija te agencije. Eno od nalog te agencije, o tem se bomo pogovarjali tudi z svetom in potem drugič eh, vse, kar je povezano z vračanjem. Skupina Alde podpira politiko vračanja, ki naj bo učinkovita uspešna in ki mora jamčiti, in to vedno znova podarimo tako na tehničnih in političnih sestankih triloga, da ima evropska jamstva za nevračanje in človekove pravice. Potem vprašanje nove vloge Frontexa za vračanje. Dejstvo je, da agencija lahko pomaga državam članicam pri vračanju. To je nekaj pomembnega, vendar v okviru razprav je ta predlog, da bi dali Frontexu pristojnost za vračanje oseb iz ene države, iz ene tete države v drugo tete državo je nekaj, kar ni bilo uh, eh, spremljivo. Torej, to lahko počnemo znotraj EU in že mi imamo dovolj izzivov, s katerimi se soočamo in mislim, da bi lahko uh, bilo preveč tvegan povezanih, če bi šlo za vračanje iz ene te države v drugo tretjo državo. Upam, da razumete, kaj želim uh, povedati. In torej, hvala še enkrat, ker smo dali nekoliko več časa za predstavitev našega mnenja absolutely. hvala, Cecilija, hvala za vašo prisotnost. Gospa Bjork, prosim. Kort, eh, som, eh, eh, hvala, čisto na kratko. Kot veste, skupina GUE NGL eh, ima resne pomisleke pri celotni zamisli glede Evropske mejne in obalne straže. pomembno je, da bi iz predloga komisije črtali kakršenkoli sklic na obalno stražo, ker eh, agencija ne bo upravljala to vrstnih nalog. Poročevalka v senci meni, da je zelo pomembno, da se osredotočimo tudi na operacije vračanja. Mi smo v parlamentu zavrnili, da bi Frontex imel vlogo pri napredu primer premiku m, tretjih državljanov neke tretje države v drugo tretjo državo. Tako da je treba ostati dosleden v naših stališčih. Evropski parlament je zavrnil takšen predlog, eh, podan takrat strani Evropske komisije, tako da mislim, da ni potrebno vzpostavljati agencije, ki bo zagotavljala to vrstne operacije vračanja med dvema tretjema državama in mislim, da potem pogoji predloga ne moremo sprejeti. Hvala, gospa Björk. Predsedstvo sveta in komisijo sprašujem, ali želijo spregovoriti? Ne. Gospod Pabriks, bi radi kaj dodali? Ne. Prav. Potem pa najlepša hvala. In še naprej vam želimo m, mm, dobrih pogajanj, zaupajmo dobrim rezultatom. Sedaj pa deset minut odmora, na to pa glasovanja. O, 11.25 nadaljujemo in glasovali bomo o vprašanju za komisijo in svet glede EPPO. Uh, Spoštovani kolegi, prosim vas, da zasedete svoje mesta. Tako da lahko nadaljujemo z glasovanjem. Glasovanje je preprosto, gre samo za dve glasovanje najprej za vprašanje namenjeno komisiji in na to za vprašanje namenjeno svetu glede Evropskega javnega toživstva in Eurojusta. Prosim, da se usedete. Začeli bomo z glasovanjem. Glasujmo. Kdo je za ustno vprašanje komisiji glede Evropskega javnega tožilstva in Eurojusta? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vprašanje je jasno sprejeto. Sedaj pa enako vprašanje za svet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto te vprašanji torej lahko zastavimo. Hvala vsem, to je bilo torej glasovanje za danes. Veliko težavnejša glasovanja pa nas čakajo prihodnji teden v torek do povdan, tako da se pripravite. Tako. Sedaj pa lahko nadaljujemo. Glede na to, da ste vsi tu, lahko povem, da bomo danes končali z dopodanskim dnev, delom o 12 točko gospe Fajon pa bomo morali premestiti verjetno na naslednji teden. Sedaj pa pojdimo na zadnjo točko na današnjem dopodanskem dnevnem redu. Gospa Makovej. Se upravičujem, lahko ponovite, hrup je. Preložili ste poročilo o Kosovu, gospe Fajon? Da, ker eh, zamuja letalo gospe Fajonove, tako da ne more priti v odbor in je prosila, da prestavimo to točko na poznejši čas. Ampak jutri tega verjetno ne bomo mogli umestiti na dnevni red, verjetno bomo to obravnavali prihodni teden, sekretarjat na zadevah še dela. Bomo pa z dopodanskim delom končali ob 12. Tako, kolegi, nadaljujemo zasedanjem. Gre za predstavitev končnega osnutka poročila ekipe Milju, ki je pripravila študijo, za katero je zaprosil naš odvor. Gre za ocena očinka glede vsebinskih sprememb, ki bi jih lahko vključili v nas, eh, naš poročevalski mandat, glede pravne pomoči za osumljence in obdolžence v kazenskih postopkih ali postopkih na podlagi Evropskega naloga za prijetje. V, želeli smo dobiti oceno učinka in situa oceno situacije v državah članicah, zato da se pripravimo na trialog, tako da bomo slišali prvi pregled. Najprej dajem besedo gospe Griva, ki je bila vodja pri pripravi ocene učinka in potem gospe Dali Poca, uh, in eh, gospe Markovski, ki delata za milijo. Najprej gospa Greva. Hvala, gospa predsedujoča in hvala za vabilo, da predstavimo predloge sprememb. Eh, preden boste predstavnice milijo predstavili to študijo, naj povem, kakšen je kontekst. Od odbor на, на, на захтево от Баралибе сме нарешили тоа студио. Ми изваемо предходно оцено учинка, че се нам зди примерно за законодајни е, постопек и от Баралибе е попросил за оцено седних прилогов е, спремемб на подлаги припоручил из у связи с за bilo bi spremljeno 29, 31, 34, 43 in 44. In potem smo naročili študijo glede na zahteve odbora Libe. Študija je osela za osnovo predlagano direktivo in dopolnjuje informacije, ki so bile v oceni učinka komisije, ki je spremljal to direktivo. Eh, to študijo smo naročili uh, pri službi za, za študije Emilijo, ki ima že veliko izkušenj s takšnimi študijami. Ocena učinka je v zadnji fazi in bo zelo k malu na voljo odboru. Glavne uh, izsledke boste pripravili gospe. Dela Poca in gospa Markovska, ki sta pristojni za to eh, področje. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala. Bomo začeli z predstavitvijo ciljev te študije. Ta študija je želela pravčiti socialno-ekonomske uh, učinke te študije Eh, direktive glede pravic obdolžencev in osumljencev in to zlasti glede predlogov sprem 31 in 42. Torej, tu gre za stališča Sveta komisije in parlamenta. Študija je temeli na študiji in, po, po, in pogovarjali smo se tudi z deležniki, uh, pogovarjali smo se s strokovnjaki za pravne zadeve. Imeli smo kvantitativno analizo, ki je temeljila na izsledkih eh, ocene učinka držav članic in tu smo pokrili vseh 28 držav članic. Prav tako smo imeli tudi kvantitativno analizo v vseh 28 držav članicah. Glede na časovne omejitve nismo mogli imeti kvantitativne analize za predlog 41 in 42 Eno ključnih eh, vprašanj pri pravni pomoči eh, je to, da se prakse v državah članicah razlikujejo in potem prihaja do pomankljivosti pri eh, pravici do pravne zaščite. Po naši analizi bi bi sprejetje teh predlogov sprememb pozitivno očinkovalo na pravico sumljencov. Predloge sprememb bi predstavili pravno varstvo, pravno pomoč kot ključni element in bi zagotovilo praktično uživanje pravice do dostopa do odvetnika strani eh, obdolžencev. Večina predlogov sprememb pomeni dočne stroške, vendar bi to pomenilo tudi številne koristi delujoč sistem pravne pomoči lahko uh, bolj usmeri postopek, skrajša eh, čas, ko so obdoženci priprti, zmanjša število pokrivanj obdoženih in zmanjša gostost zapornikov v zaporih. Določene stvari je težko meriti monetarno, tu govorim zlasti o koristih povezanih s tem, ko se zmanjša število pokriven zaprtih ali priprtih. Vendar tudi, če tega ne moremo moneti, meriti v denarju, je to vendarle dober argument za sprejetje teh predlogov sprememb. Sedaj bomo predstavili glavne izsledke te, te študije o, po, po, vsake, po vsakem predlogu spremembe posebej. 29. predlog spremembe želi eh, reširiti področje porabe na tiste osebe, ki jim ni bila odzeta eh, prostost. Kakšna je posledica tega predloga sprem? Če bomo dali pravno pomoč tudi tistim, ki niso priprti, vendar ki bi, je, ki bi lahko bil v preiskavi, to pomeni, da bodo pravice te osebe bolje zaščitene. Ta oseba bo imela pravno zastopanje in uh, Eh, manj možno je, da se mu kršijo pravice do pravičnega sojenja. Pol, poleg redne pravne pomoči bi tudi pomenilo pravico do dostopa in do poštenega sojenja tekom celotnega pravnega postopka. Predlog spremembe 29 bi pomenil bolj usmerjene postopke. To pa zlasti zaradi tega, ker imeli minimalne standarde glede redne pravne pomoči. To bi lahko tudi pomenilo prihrananega za države članice, za njihove administracije. To je pa tudi najbolj drag predlog spremembe po naši analizi, bi strošek bil med 244 in 386 milijoni evrov letno po vsej EU. Ta številka vključuje tudi 61 milijonov eh, zaradi tega, ker bi se področje porabe razširilo na tiste osebe, ki niso pridržane in približno 200 milijonov zato, ker bi se področje porabe razširilo tudi na redno pravno pomoč. Predlog spremembe 31 se nanaša na mm, blaže kazniva dejanja in tu se izključuje uh, manjše, blažja uh, kazniva dejanja iz področja uporabe. Torej, uh, pravna pomoč bi bila na voljo v vseh uh, pravnih postopkih pred sodišči. Kaj to pomeni? Da bi pravice osumljenih in obdolženih bile bolje zajamčene v tistih državah članicah, kjer uh, pravne pomoči ni za blažje kazniva dejanja. V drugih državah članicah, kjer pa ni takšne izključitve pravne pomoči glede na uh, vrsto kaznivega dejanja, ne bi prišlo do sprememb oziroma države članice se ne bi mogli odločiti omejiti na tista kaznjiva dejanja, ki jih obravnajo drugi pristojni organi, ne pa sodišča. Poleg tega bi ta omejitev pomenila uh, prihranek 0,2 do 11 odstotkov stroškov za osebe, ki niso bile pridržane. Prej sem je 39, želi omejiti možnost držav članic, da poberajo stroške za pravno pomoč. Ta omejitev bi bila omejena glede na dva pogoja. Prvič, eh, eh, pravomočna prav, prav, odločba, da nekdo ne potrebuje pravne pomoči, da ne izpolnjuje pogojev in drugič, če bi nekdo dal um, napačne informacije glede svoje finančne eh, situacije. Torej, na osnovi teh dveh pogojev bi države članice lahko izterjale stroške za pravno pomoč. Ta predlog spremembe bi lahko pomenil večje število oseb, ki bi dobili pravno pomoč, ker ne bi skrbeli glede tega, da bodo morali vrniti stroške za pravno pomoč. Strošek za to možnost za države članice naj bi bil okoli 7 milijonov evrov. To je približno 15 odstotkov stroškov, ki jih trenutno izterjajo. Torej, države članice te, tega zneska ne bi mogle uh, izterjati, to pa zaradi tistih dveh pogojev, ki sta bila prej navedena. Predlog spremembe 41. Tu obravnava neodvisni organ odločitev glede tega, ali se nekomu dodeli pravna pomoč in dodeli odvetnik, bo sprejeta strani ne, eh, neodvisnega organa. In to bo temeljilo vse na pravici do, pravice do, do, do dostopa do odvetnika, um, domneve o nedožnosti in pravice do obrambe torej, um, glede na to, da nismo imeli dovolj podatkov, nijamo stroškovne analize tega predloga spremembe. Predlog spremembe 42 obravnava Evropski nalog za prijetje. Tu imamo eh, eh, zahtevo za državo članico, izdajateljico, da nudi pravno Eh, pomoč, ki je na voljo tej državi. In tudi je tu obvezno za teto državo eh, za pravno pomoč pri zbiranju dokazov. To pomeni, da bi se zagotovila učinkovitost pravica do eh, dvojnega zastopanja v obeh državah skladno z direktivo dostopu do odvetnika sodelovanje med odvetniki v obeh državah članicah, torej v državi izdajateljice in državi izvržbe, bi pomenilo, da ne bi prišlo do podvajanj ali do napačnih evropskih nalogov za prijetje. Pravna pomoč v državi članici izdajateljice bi tudi pomagala k temu, da bi našli alternativne rešitve in bi morda lahko prišlo tudi do umika nalogov. Te alternativne rešitve so recimo videokonference, ki se lahko uporabijo za zaslišanja na mesto neposrednih zaslišanj v živo. In korist bi bil, korist bila to, da bi se zmanjšali stroški za predajo in tudi zmanjšan bi bil človeški strošek povezan z odzemom prostosti in um, krive obsodbe. Strošek za uh, top, ta prelaz spremembi bi bil med 0,63 in 1,34 milijona evrov letno. Potem prelaz spremembi 43. Države članice bi vzpostavile sistem za zagotavljanje kakovost pravne pomoči za neodvisnost in usposabljanje odvetnikov, ki nudijo pravno pomoč to bi zagotovilo, da, je, da so odvetniki, ki nudijo pravno pomoč, ustrezno usposobljeni in da imajo ustrezna znanja. To bi bilo eh, pozitivno za izvajanje pravice do svobode, do eh, pravičnega sojenja in do domneve nedožnosti. Strošek za usposabljanje, kreditacijo in spremljanje bi bil okoli 13,4 milijona evrov letno za celotno EU in potem prelo spremembe 44, tu gre za pravico do pravnega sredstva, tu gre za pravico do pritožbe, če se nekomu zavrne pravna pomoč. Ta prelazpenje bi zagotovil, da ima nekdo učinkovito uh, pravno sredstvo v skladu z šestim in tretjim členom Evropske konvencije o človekovih pravicah. In torej na ta način bi nekdo imel možnost za pritožbe, če se nekomu ne dodeli pravna pomoč in s tem priprečili arbitrarnost pri, pri podeljevanju pravne pomoči. To, da to eksplicitno zapišemo, bi verjetno povečalo število pritožb letno in to bi tudi predstavljalo dušene dodatne stroške za državne uprave, vendar ta strošek ne bi smel biti velik, kajti pravica do pritožbe že obstaja v večini držav članic. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Hvala vsem za vašo predstavitev. Sedaj pa bi prosila kolegi, ki se želijo oglasiti, da se javijo. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, also thanks to... Hvala, gospa predsedujoča in hvala tudi raziskovalkam, ki so izvedle to študijo za nas. Na začetku procesa letos je bilo v trialogu glede pravne pomoči pomembno to, da smo lahko svetu rekli, da je to za parlament zelo resna Eh, tema in da želimo vedeti, kakšni bodo učinki, tudi proračunski učinki tega, kar predlagamo. Parlament je sprejel poročilo, v katerem smo skušali eh, uskladiti predlog za pravno pomoč komisije z pravico do osumljenih oseb v direktivi glede dostopa do odvetnika, torej da ni razhajen v področju uporabe za te dve direktivi. No, ti predlogi sprememb kažejo, da stroški v naših predlogih niso izjemni in so pravzaprav precej zmerni, bi rekel. imamo pa veliko pridobitev, ko gre za človekove pravice. To mislim, da smo sedaj dosegli in sedaj se že svetom pokvarjamo o kompromisih. Mislim pa, da je ocen, ocena učinka mm, to pokazala. Nisem še slišal od sveta, da bi rekli, da ne morejo plačati za to, kar želimo doseči. Zato sem zelo vesel, da je ocena učinka tu. Sveda je bil časovni okvir omejen in težko je dobiti prave podatke glede vsakega predloga sprememb. To sta tudi dejali raziskovalki. In uh, seveda nimamo vseh podatkov. vendar med teologom nam ne bi smeli tega očitati, kajti svet sam, države članice niso imele podatkov na voljo. Mi smo rekli svetu, želimo se pogovarjati o stroških, potem dajte številke, pa jih niso imeli. In vse, kar lahko rečem, je, da prihaja do razlik med državami članicami, ki so bolj napredne, ko gre za pravno pomoč, druge pa manj in torej to je lahko bistvena sprememba za tiste, ki nimajo zelo razvite pravne pomoči. Te države bodo potrebovali več uh, denarja za to, da bodo zadev pripeljali na evropski standard. Vendar mislim, da je dobro, da smo imeli oceno učinka, zato da smo videli, da smo odgovorni, ne pa, da le nekaj trdimo, temveč želimo videti, kakšne so tudi posledice tega in upam, da ko, za, ko bomo prišli do trialoga, da bomo zadevo lahko izpogajali še eh, v času nizinskega procesa, če ne pa bomo nadaljevali, dokler bo pač potrebno. Če več ne želi besede, torej. Potem se vam zahvalil za vaše delo in bi zaključila dopodanski del. Vse nadaljujemo ob treh z izmenjavom mne z gospodom Avramopolosom, ki je komisar pristojen za migracije in otranje zadeve in državljanstvo. Um, dober tek in se vidimo ob treh.